Itve. Prva obrazložitev, gospod Preda. Mr. Preda. Gospod Preda. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să... Lepă, gospod predsedujoča. Ne, čisto na kratko sem hotel še enkrat poudariti, da je kolega Albertini tukaj upravil odlično delo. Glasoval sem za ta predlog, saj menim, da je širitev pomembna politika Evropske unije. In če to povem še bolj natančno, glasoval sem nasprotju z mojo politično skupino zaradi zadev povezanih s Kosovom, ker imam tukaj drugačno mnenje kot večina evropskih držav, kar zadeva Kosovo. Pri 17 k členu 19 sem drugače glasoval in kar zadeva amandma 22, 24 in po 4 točka 10. Mislim, da je širitev pomemben aspekt, sem pa tudi mnenja, da je treba upoštevati mnenje petih držav. Kolegi, če se želite pogovarjati, potem prosim, da zapustite dvorano. Naslednja razložitev, gospa minister Akviza. Gracias, señora presidenta. La explicación de... Hvala, gospa predsedojoča. Obrazložitev glasov Španske delegacije socialnih eh, demokratov glede Kosova se nanaša na nepriznanje Kosova kot eh, samostojne države z enostransko izjavo. Hvala, gospod Weigel. Okay. It, Mr. Weigel is not there, I think. Uh, gospod stoyanov hvala gospa predsedujoča ja bil sem proti strategiji širitve ker je preveč eh, prijazna kar zadeva napredek eh, po kopenhagenških eh, kriterijih kar zadeva Turčijo namreč. Turčija je še pred sto leti izvajala genocid proti drugim narodom in še danes izvaja genocid, na kar je še ponosna. Pred 20 leti je Turčija eh, sponzorirala teroristične organizacije, izvažala teroriste in ohranja tesne stike z terorističnimi organizacijami. Če želimo imeti novo državo članico, ki podpira terorizem, je to v redu. Jaz pa sem proti. Hvala kolega Stojanov, kolega Takola kot naslednji. Yes. Äänestin tämän mietinnön puolesta, mutta haluan tässä yhteydessä vielä nostaa glasoval sem za poročilo, bi pa nekaj povdarjal. Po mojem mnenju je treba poskrbeti za to, da so izpolnjeni kriteriji iz Kopenhagna v vseh točkah. To se mi zdi izjemno pomembno. Poskrbeti je treba tudi za varstvo človekovih pravic, demokracije, pravne države. Danes eh, smo glasovali tudi zato, da imajo ženske pravico do življenja brez nasilja. Treba je poskrbeti za pravice žensk in otrok eh, v vseh državah, ki želijo v Evropsko unijo. To velja tudi za Turčijo. Turčija mora narediti še veliko, da bo pripravljena vstopiti v Evropsko unijo. Najpomembnejše je, da se držimo pravil in kriterijev iz Kopenhagena. Hvala, kolega takole in kolega Kaspar kot zadnji na to temo. Hvala lepa, tudi sam sem glasoval proti, ker sem mnenja, da mora najprej Turčija izpolniti vse kriterije, preden lahko podamo pozitivno mnenje in pozitivno deklaracijo. Še vedno ni rešen mejni problem med Ciprom in Turčijo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 Gospod predsedujoči, tukaj sem se vzdržal, če tudi je to vprašanje zelo pomembno, ne vidim pa, zakaj bi morali nasilje nad ženskami obravnavati v povezavi z reproduktivnimi pravicami. Včeraj smo slišali obtožbo od katoliške cerkve, ki naj bi eh, zatirala ženske, to je absurdno, na Poljskem nimamo prisilnih eh, abortusov, nimamo siljene v incest, ženske niso diskriminirane in vsakašno nasilje oblasti in tudi katoliška crkve obsojajo. Zato sem se vzdržal. Hvala lepa. Hvala lepa kolega Kacmarek, kolega Muti. E Gospod predsedujoči, dragi kolegi, glasoval sem za predlog resolucije o boju proti nasilju nad ženskami. Moj glas pa je namenjen sedmim milijonom italijanskih žensk, ki jih trpijo zaradi nasilja moških. Poleg tega pa posvečam eh, svoj glas tudi vsem drugim ženskam v Evropi, ki so v podobnih okoliščinah. S tem fenomenom se srečujemo tudi znotraj meja Evropske unije, ne le izven meja Evropske unije. Pogosto gre tudi za starejše ženske, ki se še težje same zaščitijo. Nikakor ne smemo pozabiti na nje, kajti eh, gre eh, tudi za omejevanje osebne svobode preden ženske postanejo ženske, so deklice in nasilje nad deklicami eh, vodi v to, da te nimajo veselja do življenja. Upam, da ta resolucija ne bo ostala zgolj dober namen. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Moti. Kolegica Ek kot naslednja. Frau Kollegin Eck. Kollegin Eck. Sie haben das Wort. Bis hier der Wahrscheinlichkeit herr talman Vold mot Hvala, gospod eh, predsedujoči. Nasilje nad ženskami je velik problem, tako v Evropi kot drugod po svetu, tudi v Švedski z devetimi milijoni ljudi. Je trpi zaradi nasilja 300 žensk na dan, veliko jih je, je žrtev nasilja. In Veliko žensk v starosti 60-66 let je že bilo v življenju izpostavljeno nasilju. To je zaskrbljujoče. Ženske in moški bi morali imeti enake pravice do telesne celovitosti, boj eh, za kakovost, boja proti nasilju nad ženskami še ni dovolj dobro razvit. Spomnila bi vas, eh, spomnila bi novo komisijo, da se loti tega vprašanja in pripravi nove predloge, ki bodo izboljšali boj proti nasilju nad ženskami. Hvala lepa. Naslednja korat, gospa Koraca Beld. Hvala, gospod predsedujoči. Naj povem, da sem glasovala za to resolucijo. iz vsega srca, zaradi tega, ker mislim, da moramo zediniti sile preko meja političnih skupin, da povečamo zavedanje in se tudi okrepi boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami. Poznamo tudi trpljenje, ki so ga ženske priživljali v Bosni in Hercegovini in tudi v Darfurju. Zdaj imamo instrument, ki nam omogoča, da preidemo od besed k dejanjem. Zahvaljujem se predsedstvu, da so vključili boj proti nasilju nad ženskami v štokonski program. Na vsak način si bom prizadevala, da bo ta tema imela prioriteta pri izvajanju štokonskega programa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala. Gospa Koraca Bilt, imam še eno prijavo. Še eno obrazložitev k tej temi. Kolega Siobro, vas pa opozorim, da je treba prijaviti obrazložitve glasov pred glasovanjem o določeni temi. Izjemoma vam podajem besedo pri drugih obrazložitvah na druge teme, pa bom deloval tako, kot je to predvideno. Kolega Ciopro.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 pomembno in sicer zelo agresivni, agresivna dejanja nasilja nad ženskami, ki v določenih državah članicah ne naletijo na pravi odziv. Sodišč, časih so kazni oziroma sklepi sodišča prešipki, preslabi in nesorazmerni, če jih primerjamo z težo storjenega kaznivega dejanja. Določena kazniva dejanja niso ustrezno kaznovana, zato bi se morali na to osredotočiti, predvsem na kazniva dejanja, v katerih je uporabljeno nasilje proti ženskam. Samo ustrezna kazen lahko zagotovi zadovoljstvo žrtev tovrstnega nasilja. Imamo pa tudi druge težave, ki so s tem povezane. S tem smo zaključili obrazložitvega sovka boja proti nasilju nad ženskami, zdaj prihajamo k politični rešitvi za piratstvo v obaljnih vodah Somalije. Kolega Vojcekovski k poslovniku, vprašanje k poslovniku. Gospod predsedujoči, želel sem podati obrazložitev glasu, kar zadeva boj proti eh, okolje brez sovačnega dima. Čisto kratko, če dovolite. Kolega, pravila so takšna, da obravnavamo eno temo za drugo. Zdaj smo pri boju proti nasilju nad ženskami, zdaj smo pri politični rešitvi za piratstvo v obaljnih vodah Somalije eno za drugim. Tukaj se je prijavil kolega Bontes. Voorzitter, de partij voor de vrijheid heeft tegen de. Stranka za svobodo je glasovala proti resoluciji glede politične rešitve za prerazvoj obalnih voda Somalije. Lahko razložim, zakaj menimo, da je da varovanje ladi v Somaliji ni vprašanje, s katerim se bi se morala ukvarjati Evropa, ampak NATO. To je naloga NATO, ne Evropske unije. Stranka Svobode tudi meni, da bi morala biti zastopana mornarica na teh ladjah, tako da bi takoj preprečila možne napade. Hvala lepa kolega Bontes, to je bila edina prijava glede Somalije. Zdaj prihajamo na resoluciji okolje brezobačnega dima. Kolegica Zaborska ima kot prva besedo. Ďakujem pekne, pán predseda. Odporúčanie rady o nefaj... Hvala, gospod predsedujoči. Priporočila sveta glede okolja brezobačnega dima ponujajo možnosti za zaščito državljanov pred eh, tobačnim dimom. To je v skladu z zavezami držav na osnovi priporočile VHO-ja. To podpiram, ker je kajenje še vedno najpogostejši razlog za kardiovaskularna nebolezni, rakave bolezni in ostale nevarne smrtonosne bolezni. Zmanjšuje tudi plodnost pri mladih moških in ženskah zaradi demografske krize. In če si pogledamo razvoj umetnega oplojevanja, to vse pomeni, da moramo storiti več, da zaščitimo naše otroke pred negativnimi vplivi kajenja. In končno stalno spremljanje bi moralo vključevati tudi odzive na ukrepe kadilske industrije. Hvala lepa, gospoda Zaborska, kolega Fos. Hvala, gospod predsedojoči. Oglasil bi se k dvema vidikoma glede okolja brez tovašnjega dima. Glasoval sem za to, da države članice dobijo pristojnost, ker menim, da imamo sicer načelo subsidijarnosti, nimamo pa pristojnosti, če tudi spodbujamo okolje brez sovačnega dima, sem zato, da se držimo pravil igre. Kot drugo se mi zdi neprimerno, da Evropska unija po eni strani subvencionira pridelavo tobaka, tudi zato sem glasoval proti, ker tega ne morem povezovati na drugi strani z zmanjševanjem Eh, kajenja. Mislim, da bi morali biti tukaj dovolj dosledni, torej če se hočemo boriti proti kajenju, potem ne moremo podpirati pridelave tobaka. Hvala. Hvala, kolega Fos. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die CSU-Gruppe will klar. Kollegin Weisberger. Potrebujemo ustrezne, učinkovite ukrepe za boj proti kajenju posod po Evropo. Posod po Evropi ne pomeni nojno iz Evrope. V mnogih državah članicah že imamo določena pravila za eh, varstvo nekadilcev, v drugih eh, so eh, takšni zakoni v pripravi. Nisem mnenja, kot tudi večina poslank in poslancev v našem parlamentu, da moramo nojno reševati to vprašanje iz Bruslja, da lahko to boljše naredimo iz Bruslja, kajti Evropska unija tukaj nima pristojnosti, smo pristojni samo za področje varstva pri delu, tukaj pa imamo težave. Jaz se zauzemam predvsem za varstvo otrok in mladostnikov. Ti si zaslužijo največ eh, zaščite, vendar niso vključeni v to ureditev. Države morajo več tukaj vlagati in tukaj sem vložila tudi ustrezni predlog spremen, ki je bil tudi sprejet. Hvala lepa, gospod Hakin naj povem da prihajam iz države kjer smo prepovedali kajenje na delovnem mestu in eh, to prepoved sem podprla v evropskem parlamentu smo v drugačni situaciji saj moramo upoštevati načelo subsidiarnosti in medtem ko gre za zadeve varstva pri delu smo imeli pripravljeno zakonodajo tudi kar zadeva izpostavljenost elektromagnetnem eh, valovanju. Ne moremo pa narediti isto, kot smo naredili v eh, drugih primerjih, kjer naj morajo države članice upoštevati nova pravila, tiste, ki že imajo strožja pravila. Države članice imajo eh, v ponačele subsidijarnosti določene pristojnosti, zato moramo biti koherentni pri tem, kaj počnemo. In končno ne povem, da sem se pogovarjala z kolegom in sem zamudila glasovanje o prostovoljstvo, zato povdarjam, da se zauzemam za takšno kampanjo in kampanjo, ki je bila sklenjena v prejšnjem mandatu parlamenta. Hvala lepa. Kolegica Harkin, kolega Golniš, gospod eh, predsedujoči, pri teh obrazložitvah eh, sem delno ganjen, kajti moja lastna mati je bila rojena v tobačni tovarni prav tukaj v Štrasburu. Šlo je za javno podjetje, potem je bilo prestrukturirano, zaposlenim je bilo rečeno, da to ne bo vplivalo na njihova delovna mesta. Vendar pa ni bilo tako, danes so vsa podjetja v velikih težavah. Seveda se zavzemamo za boj proti tobačnemu dimu, ker je to škodljivo za zdravje. Ampak tobačna industrija v Franciji izginja, kljub temu pa ljudje še vedno kadijo. Kadijo pač tuje cigarete. Podpiram sicer pod. Eh, podpiram cene oziroma denar, ki ga plačujemo pridobalcem tobaka v Evropi. Tobak moramo predelovati, ker ljudje, ki pač kadijo. Zdaj pa kolega Vojcikovski. Hvala, panje predsedujoči, za umožljivanje mi zabranja. Hvala, gospod predsedujoči, da ste mi dali besedo. Popolnoma podpiram vse ukrepe, ki jih sprijema Evropska unija za zagotavljanje okolja brez tobačnega dima. Menim pa, da ti ukrepi ne bi smeli imeti za cilj tudi zmanjšanje subvencij za pridelavo tobaka. Pridelava tobaka ni neposredno povezana z porabo tobaka. Če bomo proizvodno tobaka omejili, potem se bo potrošnja hranila samo za uvozom. In to ni način za zmanjševanje porabe eh, tobaka v Evropski uniji. To bi bilo, kot da se borimo proti mm, uživanju piva z bojem proti petrovalcem hmelja. Eh, pridelava vpliva na porabo tobaka, to je bila zadnja obrazložitev, kako okolje brez eh, tobačnega dima. Zdaj pa prihajamo k zadnji resoluciji, svetovni vrh FAO o varni prehrani. Gospa Zaborska ima besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Lakota in kriza za hrano ni samo velik problem, ampak tudi ogroža varnost in mir eh, po svetu. Seveda ima strategija svoje pomanjkljivosti. Svetovni vrh ni šel toliko v smeri, ki smo si jo zastavili, kot bi si želeli. Razprava je bila čisto tehnične narave in ni upoštevala vseh eh, različnih eh, vidikov. Jacques Dieu je bil tudi razočaran nad razpravo, kot eh, tudi nad tem, da predstavniki zahodnih držav niso sodelovali na svetovnem vrhu in da se vrh ni sprejel, na vrhu niso bili sprejeti nobeni zavezojoči ukrepi. Lakota je očitno bolj tema, ki se pojavlja v mediji, ne pa problem, ki bi ga morali nujno reševati. Tukaj potrebujemo eh, solidarnost in skrbiti za tiste, ki trpijo za lakoto. Hvala lepa, to je bila zadnja obrazložitev glasov, zato prekinjam sejo do 15. ure in vam želim dober tek.